Naslednja točka na dnevnem redu pa je poročilo Harkin in sicer dejavnosti, učinek in dodana vrednost Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji med letoma 2007 in 2014. Besedo za štiri minute dobi poročevalka gospa Harkin. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Najprej bi se rada zahvalila kolegom za res dobro sodelovanje pri pripravi tega poročila. Vsem poročevalcem v senci in vsem odborom bi se rada zahvalila za odlična mnenja. Eh, rada bi omenila eh, kolega Denanoja iz odbora za proračun. Cilj je bil, da se ocenijo dejavnosti, učinki in pa dodana vrednost eh, sklada EGF in da se ozremo tudi v prihodnost, da pogledamo, kakšne predloge imamo za bolj učinkovit sklad za prilagoditev globalizaciji. Hvaležna sem kolegom za njihovo delo uh, eh, EGF je majhen primerjavi z ESF. Ampak uh, mislim, da lahko zato, ker je sklad majhen, da ga lahko oblikujemo na pozitiven način. V tem poročilu smo proučevali, kako bi ta sklad lahko postal bolj učinkovit, kakšna partnerstva bodo prinesla uh, dobre rezultate za presežne delavce, ki so izgubili delo. Uh, kako lahko organiziramo proces, eh, zato da se bomo hitreje odzivali na potrebe delavcev, kako lahko zagotovimo boljšo eh, vrednost, boljšo dodano vrednost za davkoplačevalce in za delavce in kako lahko denar porabimo na bolj učinkovit način. Kako bomo zagotovili, da bomo imeli tudi ustrezne podatke, s katerimi bomo lahko ocenili rezultate tega sklada, eh, ne da bi pri tem preveč obremenili države članice. Kako bomo lahko zagotovili tudi Eh, personaliziran eh, in eh, dobro prilagojen način ukrepanja, ki bo upošteval posamezne države članice in posamezne primere. Mm, ta sistem je zdaj v tranziciji. Želimo pa, da bi pripeljal do vzdržnih zaposlitev. Kaj lahko povemo o skladu za prilagoditev globalizaciji? Ta sklad se ukvarja z nujnimi zadevami. ESF, torej socialni sklad, je bolj strukturiran. Eh, pozitivno pa je bilo videti, kako države članice uporabljajo socialni sklad kot dopolnilo skladu za prilagoditev globalizaciji. Predlagamo tudi, da morajo države članice doseči sinergije med obema skladoma. Poudarjamo, da eh, socialni sklad lahko deluje tudi kot nek eh, dopolnilni oziroma sklad za nadgradnjo EGF. No, kakšni so pozitivni učinki, kaj se je izkazalo eh, s časom? EGF eh, je dobro deloval za vse akterje. Zdaj so vključeni tudi samozaposleni. Eh, poleg tega mm, mladi lahko koristijo sredstva iz tega sklada, torej tisti mladi, ki niso nezaposleni ne v, ne v izobraževanju komisijo bi rada pohvalila eh, zaradi tega, kako je vodila ta sklad. Sofinanciranje se je dvignilo na 60 odstotkov, države članice ga bolj uporabljajo in eh, v eh, zadnjih eh, prošnah oziroma vlogah za ta sklad eh, smo videli, da se stroški zmanjšujejo. Veliko ljudi in veliko podjetij je lahko imelo korist eh, od tega. Eh, Eh, ponovna zaposlitev je eh, na stopnji okrog 50 odstotkov. Eh, vloge prihajajo tudi veliko bolj pravočasno kot včasih, vendar pa so še problemi. Države članice ne posegajo po tem skladu dovolj pogosto. Financiranje se je znižalo z 500 milijonov na 150 milijonov. Sofinanciranje smo rekli je pri 60 odstotkih. Eh, veliko pa se ta sklad uporablja tudi v letalskem sektorju, avtomobilskem sektorju, eh, v težki industriji in tako naprej. Eh, pomagati moramo presežnim delavcem. Mislim, da je zato treba sklad oblikovati tako, da se bo lahko odzval na potrebe teh delavcev. Države članice morajo tudi dati na voljo vse ustrezne informacije v zvezi s primeri sklada EGF. Doseči morajo tudi kvantificirane cilje, tako da bomo lahko uspeh merili. Pomembno je tudi to, da EGF mora uh, zagotoviti uh, dodano vrednost EU za davkoplačevalce in presežne delavce. Potem bomo lahko res pozvali k temu, da se sklad še razširi in da z njim nadaljujemo. Hvala. Hvala lepa, gospa Harkin. Gospod Deneno ima besedo za eno minuto. Ja. To poročilo o izvajanju sklada za pregoditev globalizacije. Je bila priložnost, sem se stal številnimi uh, akterji, zaposlenimi, sindikati, uh, upravami in vsi so mi povedali tri stvari. Prvo, da je ta sklad zelo koristen v smislu, da zaposleni ne ostanejo brez rešitve v primeru odpustitve. Kot drugo, pomembno je, da se vse postopke nekoliko pospeši. In kot tretje, mislim, da je to najbolj pomembno, nedvomno bi bilo bolje, če bi se lotevali preventive na mesto kurative. In zato pozivam k temu, da vnaprej poskušamo napovedati to vrstne dogodke. Gre za globalizacijo, tehnološke spremembe, eh, geopolitične spremembe. In mislim, da je pomembno, da komisija že danes začne upoštevati tudi to razsežnost in da poda predloge, da bomo tudi mi na evropski ravni lahko pospremili eh, podjetja pri teh eh, spremembah. Tu mislim, da so pomembne perspektive, še posebej za MSP-je, ki bi na ta način lahko se izognile temu, da se zadatijo v zid, kakor se trenutno pogosto dogaja. Hvala lepa. Besedo dobi gospa Tyson. Hvala lepa, spoštovani predsedujoči. Poročevalka, spoštovane poslanke in poslanci, kot prvo bi se rada zahvalila poročevalki gospej Harkin in eh, poročevalcu za odbonoju za pozornost, ki ste jo namenili skladu za prilagoditev v globalizaciji, odkar se je ta začel v letu 2007, vsaj kar del gospod Harkin. To poročilo je za nas zelo pomembno, eh, kljub številnim spremembam, ki smo jih uvedli v uredbo za obdobje 2014 do 2020, eh, kar se je potem tudi odrazilo v delovanju sklada, pa vendarle še ostaja kar nekaj manevrskega prostora za izboljšave. Sklad je inštrument za ukrepanje v nojnih eh, primerih in strinjam se z vami, da v svoji trenutni obliki in svojim trenutnim proračunom ta sklad ne more biti orodje za reševanje uh, izgubljenih mest kot rezultat naših trgovinskih sporazumov. Nekatere zadeve, ki jih je izpostavilo računsko sodišče in pa tudi sama ocena delovanja sklada, so že eh, obravnavane v obstoječi uredbi, kot naprimer eh, uporaba tega sklada za nacionalne eh, scheme dohodkovne podpore, potem skrajšanje postopka, to nam je uspelo skrajšati iz povprečja 41 tednov na zdaj največ 28 tednov in pozdravljam tudi to, da cenite prizadevanja komisije za razvoj standardiziranih postopkov za izvajanje sklada in upravljanje sklada z uporabo tudi funkcionalnosti sistema elektronske izmenjave podatkov SFC. Od 3. augusta 2016 je modul poročanja o primerih EGF eh, tudi na voljo v modulu SFC in eh, Pripričana sem, da se bodo tudi zahteve, kar zadeva to vrstne izboljšave, izpolnjene. Prečakujemo, da bodo prvi rezultati srednjeročnega eh, pregleda za obdobje 2014-2020 do konca letošnjega leta. Ta pregled bo upošteval tudi trenutne izjeme, ki omogoča sofinanciranje iz tega sklada tudi za nočne druge potrebe v ulogah poprač, poprečna starost upravičencev je 55 let ali več in uh, trikrat več je bilo predstavnikov te populacije kot predstavnikov populacije 25 in več. Tu so tudi potem potrebe upravičencev iz eh, sklada, ki jih podpiramo v trenutni uredbi z eh, izjemo in s tem uspemo na nek način uh, uravnotežiti to neravnovesje. Uh, in izkazati tudi solidarnost z mladimi brezposobnimi v regijah z visokimi stopnjami tovrstne brezposobnosti. Komisija se strinja, da mora eh, ta sklad še naprej zagotavljati pomoč upravičencem tudi po decembru 2017, ko se omenjena izjema izteče in z veseljem najavljam, da je komisija ravno včeraj podala predlog za podaljšanje te izjeme kot sestavni del srednjeročnega pregleda večletnega finančnega okvira. Jemljem tudi na znanje eh, vaše pomisleke glede tega, da delavci, eh, ki so tehnološki višek pri MSP-jih, deležni manj možnosti za dostop do sredstev iz tega sklada kot tisti iz velikih podjetij, ampak eh, vloge za podporo iz sklada strani velikih podjetij ali pa strani MSP-jev, je odločitev, ki je v rokah eh, držav članic. Nekatere države članice praktično izključno uporabljajo intervencijski kriterij člena 4.1a, druge države članice, naprimer Španija, pa predvsem uporabljajo intervencijski kriterij člena 4.1b, eh, se pravi vsaj 500 odpuščenih delavcev in podjetja, še posebej MSP-ji, v istem sektorju eh, in ki so locirana v vsaj dveh sosednjih regijah. Naj spomnim, da je komisija tudi pospeševala redne eh, preglede strani eh, sebi enakih, iz, menjava izkušenj glede implementacije sklada, prav tako imamo srečanja kontaktnih eh, oseb za sklad za prilagoditev globalizaciji in to dvakrat letno in to je najboljši način izmenjave najboljše prakse. Še naprej bomo podpirali to vrstno izmenjavo informacij, da bo med seboj naučenje med državami članicami tudi na tem področju okrepljeno. Hvala lepa za vašo pozornost, hvala gospod predsedujoči. Hvala lepa komisarka Tyson za vaš nagovor. Naslednja govornica je Agnes Jongerius. Izvolite. Hvala lepa. Ravno v obdobju gospodarske stagnacije in eh, okrepljene globalizacije je pomembno, da ukrepamo eh, za ljudi, ki so pri tem procesu potegnili kratko. Trgovina, ki vedno prinaša nekakšne premike v eh, blagini, pomeni, da nekateri v teh procesih tudi izgubijo in tisti, ki ne sodelujejo v blagini, tej blagini, ki jo trgovina ustvarja, eh, so seveda odgovornost države članice. Ampak če želimo, da bodo ti šoki manj brutalni, potem eh, je pomembno, da imamo takšno orodje, kot je omenjeni sklad. In zato menimo, da bi tu morali upoštevati tudi priporočila odbora in ta namreč, da v trgovinskih sporazumih od samega začetka upoštevamo tudi potencijalno izgubo delovnih eh, mest in da morajo tudi delavci biti vedno vključeni v načrte prestrukturiranja podjetij, da so na ta način v položaju, da se lahko resno pogajajo o socialnem načrtu. Na ta način menim, da bomo lahko ta sklad še izboljšali in da bomo dali nekaj več upanja tistim, ki zaradi globalizacije izgubljajo. Hvala lepa. Zdaj po mnenju odbora za mednarodno trgovino, dobi besedo odbor za eh, proračun, gospod Vali. Hvala lepa, hvala lepa. Pomankanje eh, popolnih podatkov nam onemogoča, da bi natančno razumeli, ali je bil eh, ta sklad učinkovit inštrument ali ne. Zato je potrebno, da v prihodnosti komisija zagotovi dostop javnosti do vseh dokumentov, v zvezi z primeri, ki primeri imajo sredstva iz sklada. Pomembne so popolne informacije, da razumemo, ali so dejansko ukrepi skladni z ekonomskimi perspektivami in pa tudi posledicami odpustitev v podjetjih in regijah in ali so bile dejansko tudi dosledno izvedeni ukrepi. Pomembno je veriti, ali so zapiranja podjetij posledica selitve proizvodnje v tretje države ali v druge države članice. Eh, ki imajo bolj agresivne eh, davčne politike, da na ta način privabljajo investicije. Pomembno je, da za eh, dobiček podjetij ne plačujejo državljani in zato mora komisija razviti inštrument, ki bo podjetja, ki selijo proizvodnjo izven EU, obvezno, obveznost tudi ponovne zaposlitve delovcev, ki jih odpustijo. Hvala lepa v imenu odbora za regionalni razvoj, gospod Deutsch. Hvala lepa. Dame in gospodje, kot eh, pripravljalec mnenja odbora za regionalni razvoj, bi vas rad opozoril na dejstvo, da EGF in ESI, torej sklade pravidnih globalizacij in socialni sklad, izkazujete določene sinergije in te sinergije je potrebno izkoristiti. Kohezijska politika je prispevala k reševanju oziroma popadanju se z negativnimi učinki krize. In na ta način smo omogočili tudi trajnostne zaposlitve. Če želimo dolgoročne rešitve, moramo izkoristiti te sinergetske učinke in uporabiti oziroma izkoristiti moramo tudi različna sredstva, ki so za to na voljo. Obdobje za odobritev vlog za sredstva iz sklada za prilagoditev globalizaciji eh, so se reševali 10 mesecev in ukrepi za skrajšanje teh čakalnih dob so nujni in te bi se kakor podprli. Hvala lepa, zdaj bomo prisluhnili mnenju odbora za pravice žensk, gospa Blinkevičutja. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa poročevalki. Moram priznati, da je ta sklad pomagal številnim ljudem, ki so izgubili delo v Evropi. Učinek tega sklada je izrednega pomena v času ekonomske in finančne krize, ko številne industrije zaidejo v težave in ko prihaja do številnih odpustitev delovcev. Tudi v moji državi, smo uporabili sredstva izklada eh, za prilagoditev globalizacije na področju eh, pohištvene industrije, elektronike in tako naprej. In kot poročevalka za odbor za pravice žensk naj podarim, da je le tretjina upravičencev eh, bila žensk. To je verjetno vezano tudi na dejstvo, da sektori, ki predvsem zaposlujejo moške, predstavljajo tiste sektori, ki so bili eh, najbolj na udaru eh, krize in globalizacije. Ampak vendarle mora komisija bdeti nad tem, da ne bodo ženske postavljene v drugi plan in da bodo prav tako deležne obravnave, ki najbolj odraža njihove potrebe. Prav tako bi potrebovali podatke, eh, ki so razdeljeni po spolu, tako da vidimo, kaj se dogaja v posameznih sektorjih in v katere sektorje ženske potem ponovno odidejo v iskanju zaposlitve oziroma v katerih sektorjih se zaposlujejo. Hvala lepa, mislim, da lahko računate na zelo sposobno komisarko, kar zadeva varovanje pravic žensk tudi na delovnem mestu. Zdaj prehajamo na delovne skupine oziroma na politične skupine, najprej v imenu skupine ALS, gospod Šogor. Hvala lepa. Kot smo ugotovili včeraj v razpravi o odpuščenih v primerih Caterpillar in Alstom, ni nobene druge možnosti kot eh, reindustrializacija Evrope na dolgi rok in v globaliziranem svetu seveda vedno lahko pride do strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih vzorcih, eh, do finančnih kriz, do upada rasti v Evropi ali v drugih delih sveta, eh, kar seveda lahko močno vpliva na našo industrijo in na naše delovce in delovna mesta. Zato je pomembno, da imamo zanesljivo ukrepe na voljo tudi v Evropski uniji za zaščito naših delavcev. In eh, ta sklad se je že izkazal za koristnega pri številnih eh, nesrečnih primerih eh, zaprtja obratov in številnim ranljivim delavcem je ta sklad omogočil ponovno pridobitev zaposlitve. Pomembno je ne le, da celovito pogledamo vse prednosti in slabosti tega sklada, ampak s tem poročilom menim, da tudi ugotavljamo, na kakšne načine bi ta sklad lahko bil v prihodnje še bolj učinkovit. Zahvala poročevalki za to poročilo in za odlično sodelovanje. Hvala lepa. Hvala lepa. Prehajamo na. A, vprašanje po postopku modrega kartona za vas. Je želite odgovoriti? Gospod Sanji, izvolite. Hvala lepa za to priložnost, predsedujoči. Gospod eh, Šogor, strinjam se z vami, ampak rad bi vas povprašal po vašem mnenju o naslednjem. Pogajanja, zelo težka pogajanja okrog eh, te tipa. Ali menite, da bi takšen sporazum zagotovil dovolj socialnih pravic ali pa bi tudi vsled tega sporazuma bilo potrebno uporabljati sredstva iz sklada za prilagoditev globalizacije. Uh, Ja, glede socialnih vprašanj, mislim, da smo kar na isti volovni dolžini in mislim, da naj uskrbijo uh, eh, iste zadeve. Hvala lepa. Zdaj pa besedo dobi skupina SD in sicer poslanka Marija Arjena. Izvolite. Hvala lepa Marjan Harkin za opravljeno delo. Hvala tudi soporočevalcem in rada bi se zahvalila tudi komisarki za včerajšnjo najavo, namreč da se bo program NIC podaljšal v okviru sklada za prilagoditev globalizacije. Namen je, da se pomaga delovcem, ki so izgubili svoje delovna mesta zaradi večjih eh, strukturnih sprememb trgovinskega okolja. V globaliziranem kontekstu, v kakršnem živimo danes, moramo ta inštrument eh, ohraniti ali ga celo okrepiti, kajti vsi vemo, da globalizacija daje zmagovalce, pa tudi tiste, ki izgubljajo in teh je vse več. Prav tako je pomembno, da dvignemo uh, količino sredstv in da uspemo tudi modulirati potrebe na terenu. Nekoliko moram reči, da me skrbi to, kar je gospod Tyson ravno kar dejala. Namreč pravite, da Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji ne sme uh, biti namenjen temu, da kompenzira uh, posledice trgovinskih sporozumov. Ampak gospa Malmström pravi ravno nasprotno. Ona je v svojo, uh, svoje splošne politične smernice zapisala, da je sklad za prilagoditev globalizaciji namenjen tudi kompenzaciji negativnih učinkov uh, trgovinskih tokov. In ko opravljamo ocene učinka, gospa Malmström pravi, da ni negativnih učinkov takšnih sporozumov in zato je zelo zanimivo slišati uh, razhajanja na tej točki. Včeraj smo imeli razpravo v Afriki in tam je bila ista zgodba, če še ni nobenih negativnih učinkov na kmetijstvo, ampak vemo, da so negativni učinki. Če bomo to zanikali, tega ne bomo niti mogli napovedati, tako da eh, pozivam k temu, da to iskreno vendarle sprejmemo in da uspemo napovedati takšne negative, uč, negativne učinke in da pomagamo industriji, eh, ne pa da se osredočimo zgolj na to, da. Eh, plačujemo nadomestila delovcem, ki so izgubili delovno mesto in nimajo več perspektive. Hvala lepa, zdaj pa v imenu skupine EKR, gospod eh, Gerike. Ga ni v dvorani, potem pa v imenu skupine ALDE, gospod Kalvet Šambon. Eh, eh Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ponovno lep pozdrav, že tretjič. Me danes poslušate na tem plenarnem zasedanju. Hvala lepa, gospa komisarka, zagotovo je danes zapleten, naporen dan. Hvala lepa za delo, ki ste ga upravili. Hvala lepa tudi gospe Harki in poročevalki za upravljeno delo. Naj se lotim bistv. Vsak gospodarski razvoj, vsaka asimetrija, vsaka prenagljena sprememba povzroči tranzicijsko obdobje. To je pač nek dinamičen sistem, v okviru katerega imamo zmagovalce in poražence. Gospa Rina je že prej omenila, da tudi pri tem tipu obstajajo zmagovalci in poraženci na kratki rok. Vendar se mi zdi, da bi morali v tem prehodnem obdobju vsem tem poražencem ponuditi pomoč. Zato je ta sklad v tem oziru temeljnega pomena. Pomembno je, da ga dobro uporabljamo, predvsem za voljo zaposlovanja, ponovnega vključevanja tudi tistih bolj deprivilegiranih območij. Seveda vemo, katera so tista območja, kjer se nahajajo socialne težave in ki bi morali pomagati. Ta sklad bi po mojem mnenju moral biti nekoliko bolj horizontalne narave. Namreč, če prihaja do diskriminacije med posameznimi sektorji ali podjetji, to ni dobro. Te vidike je treba izboljšati. Nobenega dvoma pa ni, da se ne moremo odreči temu delu, ki ga upravlja komisija. Komisija mora prispevati k socialni koherentnosti, kadarkoli je gospodarski razvoj tisti, ki povzroča poražence. Hvala. Hvala lepa. V imenu uh, skupine GUE NGL besedo dobi gospa Bojlen. Hvala lepa. In uh, hvala tudi gospe Harkin za njeno delo. Ta sklad je vsekakor dobrodošel, pozitiven sklad, ki ga pozdravljam, ampak ta sklad se pogosto uporablja za kompenzacijo negativnih učinkov politik eh, Evropske komisije same. To je politika deindustrializacije in pa popolnoma sproščene trgovine, kar je seveda ustvarilo potrebo po ustanovitvi tega sklada. Te politike ne le povzročajo izgubo delovnih mest, ampak posledice eh, tudi škodijo pravicam delavcem in eh, povzročajo socialno škodo. V tem poročilu se strinjam, da je potrebno okrepiti transparentnost in da je potreben tudi srednjeročni pregled na ravni držav članic, tako da bodo lahko države članice same ocenile napredek tega sklada v njihovih državah in da lahko zgodaj že identificirajo vprašanja, ki zahtevajo njihovo pozornost. Na Irskem je prihajalo do zelo nizke implementacije sredstev iz tega eh, sklada in eh, potem po koncu obdobja se bo moral ta denar vračati in to ni pošteno do delovcev, če se tega denarja ne uporablja v najboljše namene. Prav tako pozdravljamo membo boljših delovnih pogojev in eh, tudi razmeri z eh, skupnostjo in pa z prostovoljnim sektorjem. Kajti oni so tisti, ki najbolje znajo oceniti potrebe v okviru NIC in tudi potrebe po sredstvih iz eh, sklada. Nasplošno je to zelo dobro poročilo in gospej Harkin se zahvaljujem za vse njeno delo pri doseganju soglasja. Zato bom to poročilo tudi podprla. Hvala lepa. Gospa Bojlen, eh, modri karton za vas boste odgovorili. Izvolite. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Gospa Bojlen, absolutno se strinjam z začetkom vaše analize, kar zadeva probleme z EGF, torej s karom za prilagoditev globalizacije. Ampak ali sprejemate načelo, da sam obstoj tega sklada omogoča vodilnim v velikih korporacijah, ko razmišljajo o odpuščanju, eh, to, da itak vedo, da bodo eh, lahko odpustili več ljudi, da bodo eh, lahko Eh, preprosto storili vse, kar hočejo, ravno zato, ker preprosto obstaja ta eh, sklad. In če tega sklada ne bi bilo, bi jih nacionalni standardi prisilili v to, da ustrezno poplačajo tiste, ki izgubijo delovno mesto. Ja, se strinjam v bistvu z levim deležem tega, kar ste povedali, ampak eh, kot nekdo, ki je bil član sindikatov dolga leta, je moja interesna sfera seveda delavec in seveda moramo storiti več za to, da se zagotovi pravilna eh, plačila, torej odpravnine in ustrezno obravnavo pri prekvalificiranju delavcev, pa je dejstvo, da se, so spremembe v trgovinski politiki Evropske unije in spremembe v njenih odnosih do multinacionalk, ki eh, nezaslišeno ravnajo z delavci. V tem okolju je ta sklad eh, edina rešitev in to, čeprav težkega srca, vendar le sprejemam, ker je to, to, kar potrebujemo na Irskem in v številnih drugih državah članicah, da bodo delavci lahko zopet našli zaposlitev. Ampak strinjam se, ja, treba je spremeniti usmeritev EU, kar zadeva odnos do multinacionalk in eh, njihovega šokantnega odnosa do delavcev. Hvala za to vprašanje in odgovor. Zdaj pa v imenu eh, zelenih gospa Monika Vana. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi jaz se zahvaljujem gospej eh, poročevalki za to izredno konstruktivno in ciljno usmerjeno sodelovanje. Za nas zelene je Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji eh, zelo pomemben inštrument eh, za pomoč ljudem, ki izgubijo delovno mesto zaradi globalizacije, zaradi prestrukturiranja trgovine in če eh, iz tega naslova potem zapadijo v revščino. To je eden redkih inštrumentov, kjer Evropska unija neposredno pomaga državljanom, kjer ni gospodarstvo v ospredju, ampak človek. tako kot eh, se to spodobi za socialno unijo, za katero se prizademo mi zeleni. Mi bomo torej podprli to eh, poročilo in radi bi izpostavili, da nas zelo eh, veseli tudi ocena učinka z vidika enakosti med spoloma, torej gre za to, da se moške in ženske na kratki in dolgi rok obravnava enako, kar zadeva ta sklad in seveda ta sklad ne sme predstavljati niti rešitve za napačno trgovinsko politiko, eh, niti za napačne strategije teh koncernov. Prav tako to ne sme biti neko nadomestilo za preventivne ukrepe, kar je Žon Poldenano tudi zelo pravilno povedal. V vsakem primeru pa ima ta sklad tudi eh, veliko potrebo po spremembah in po reformah. Dejstvo je, da moramo eh, delavce v vseh državah članicah mm, usmeriti v ta sklad. Ne le tiste, ki so najbolje informirani, ne le tiste, ki delajo za največje koncerne. Tudi kakovost delovnih mest mora priti v ospredje. In eh, razno, razne vrzeli za države članice, ki so bile omenjene, je potrebno vsekakor zamašiti, kajti dejstvo je, da morajo države članice eh, na trgu dela v socialni politiki tudi določene dajate plačevati in tega nikakor ne smemo odpraviti. Prav tako menimo, da bo do kot je omenilo eh, računsko sodišče, eh, morale tudi ženske dobiti eh, bistveno več enakih pravic. Hvala lepa v imenu skupine FDD Tim Aker. Uh, thank you, Mr. President. The European Globalization Adjustment Fund, well, there is a euphemism. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sklad za prilagajanje globalizacije je največji eufemizem, kar sem jih kadarkoli slišal. Rešitev, ki jo ponuja Evropa, je vedno več denarja, več denarja, več denarja. Ne sprememba usmeritve, ne sprememba politika. Bog se usmili, vi res ne boste vrgli stran politike, ki povzroča samo bedo ampak ne razumete, da so davkoplačevalci tisti, ki vam dajo ta denar. In oni že tako ali tako trpijo. Vse vidite, v nekaterih državah se BDP res povečuje, ampak v moji državi vidite, kakšno je stanje. Produktivnost je sicer večja, ampak plače državljanov so bile pravzaprav znižane, prav zaradi odprtih meja in prostega pretoka. Obstaja pa še en način, kako lahko te zadeve spremenite. Lahko prevzamete nadzor Demokratična revolucija se dogaja, referendumi so pravzaprav nekaj vsakodnevnega skoraj da po vseh evropskih državah. In referendumi se bodo še dogajali, tako da plavajte skupaj s plimo, prevzemite nadzor na trgovinsko politiko, zato da boste sprejemali trgovinske politike, ki odražajo želje vaših voljivcev. Mi nismo tu zato, da bi počeli tisto, kar želi Evropska unija. Mi počnemo svoje delo zato, da bi upravičili pričakovanja naših voljivcev. 17,4 milijone ljudi v Združenem kraljestvu podpira drugačno trgovinsko politiko. Lahko sledite našemu zgledu, lahko prevzamete nadzor na trgovinsko politiko in dopustite ljudem, da prevladajo. Hvala. Hvala lepa. Gospod Zilstra. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da so pravila zelo jasna, zakaj se uporablja Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji. Ta sredstva se porabljajo zato, da se ustvarjajo nova delovna mesta, da se pomaga tistim, ki so izgubili delo zaradi gospodarske krize. Ogromno denarja se porabi za to, da ljudje na novo pridobijo delovno mesto, ampak nažalost rezultati še vedno niso zadovoljivi. Na svetovni ravni in na evropski ravni doživljamo krizo. Problem pa je v tem, da se nekatere države, zahvaljujoč temu skladu dejansko vrnajo na pot rasti, druge pa ne. Mislim, da problem sam po sebi ne leži v tem skladu. Evropska unija je prevzela nadzor nad finančno, gospodarsko in socialno politiko in to je ključni problem vsega. Hvala. No Hvala lepa v imenu skupine EKR, er, kolega Gerike. Hvala. Včeraj smo slišali govor o stanju v Uniji in veliko jamrane je bilo v smislu, da Evropa ni narejena po meri ljudi. Danes govorimo o obliki in delovanju Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, kar je zgleden primer tega, kar mi na evropski strani sicer mislimo dobro, naredimo pa slabo. Ta sklad je inštrument, ki ja, zagotavlja neposredna sredstva eh, za delovce in eh, samostojno zaposlene, ki so izgubili delo in jim konkretno pomaga pri ponovnem vključevanju v trg dela. Regije, ki utrpijo zaradi zaprtja velikega podjetja in so v ekonomskem šoku, so tudi deležna podpore. Vse lepo in prav, ampak zdaj eh, citiram nemški špigl. Govorimo tudi o milijonih, ki jih nihče noče. Naša skupina je zato skupaj z menoj razpravo okrog tega sklada spremljena konstruktivno kritično in mnenja smo, da mora biti ta sklad boljši, če naj izpolnjuje eh, svoj namen. Neposredna pomoč je smiselna le takrat, če pride hitro, neposredno in nebirokratično do svojega upravičenca. To, spoštovane kolegice in kolegi, pa ostaja veliki izziv v drugi polovici obdobja delovanja tega sklada. Hvala. Hvala lepa. Gospod Zarjanopolos je naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kar zadeva ta sklad. Sklad je namenjen temu, da podpiramo delavce, da jim pomagamo v boju proti revščini in tudi v boju proti brezposelnosti. Mislim, da bi morali poskrbeti za to, da omejimo posledice, ki jih je prinesel Maastricht. Predvsem imam v mislih prost pretok delavcev, kapitalizacijo in tako naprej. Prenehati moramo s tem uničevanjem. Znašli smo se v težavnem položaju, sprejemamo napačne odločitve, čeprav obstajajo tudi boljše odločitve. Pomembno je, da delavce podpremo, vse lepo in prav. Ampak tudi, če bomo uspeli ustvariti kakšno delovno mesto več, to ne bo prineslo kakšne radikalnejše rešitve. Sicer se strinjam s tem, da pošljemo sporočilo delavcem, da jih finančno podpiramo, vendar je to tudi vse. Hvala lepa, kolega Kaza. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa tudi Marjan Harkin. Il Belgio, ou esempio, ta yep ta fein, l'IGF, jistaj kun effektiv. Naturalment, MFA we had to improve, naturalment. Manjše tehnične težave imamo s kanali. Manjka la traduzione in non so in quante lingue. Ni tolmačenja v ne vem koliko jezikov. Samo trenutek, gospod Kaza, v italijanščino tolmačenja ni, zanima me, kaj je z drugimi jeziki. It's okay. Dobro. Še enkrat. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Prej sem se skliceval na včerajšnjo razpravo o podjetju Caterpillar v Belgiji. Mislim, da je to dober primer, ki bi lahko uporabili tudi sklad za prilagajanje globalizaciji. Biti moramo bolj učinkoviti, ne modoma moramo ukrepati, kajti ne smemo dopustiti, da bi delavci bili prisiljeni čakati na to, da se vrnejo na trg dela, preden lahko izkoristijo ta sklad. Nekaj dosežkov smo vendarle že zagotovili v okviru tega sklada. Države članice bi želeli spodbuditi, da ta sklad uporabljajo čim bolj pogosto. To bo zagotovo veliko pomoč tudi v teh težavnih situacijah, v katerih se nahajajo delavci. Hvala lepa, gospod Ulfskog. Eh, herr talman! Det är viktigt att vi utvärderar hur Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo pomembno je, da ocenimo delovanje Evropskega sklada za globalizacijo. Mislim, da bi morali ta sklad prilagoditi predvsem zahtevam MSP-jev. Problem pri tem skladu je, da nalaga vse preveliko pogojev za uporabo sredstev, ki se nahajajo v tem skladu, naprimer koliko zaposlenih mora imeti posamezno podjetje. Na jugu Švedske imamo ogromno podjetjev, za katera ne vemo, ali lahko sploh uporabljajo ta sklad, naprimer bolj konkretno primer Findus. Obstaja cel niz posameznikov, ki so naprimer del v istem sektorju. Zato bi morali preveriti, če bi se lahko dopustile tudi kakšne olaševalne okoliščine za tista podjetja, ki so se znašla naprimer v trgovinskem sporu. Komisija sicer prej rekla, da sklada v tak namen ne moremo uporabljati, parlament pa trdi ravno nasprotno. Komisija pravi, da bi moral biti sklenjen tudi sporazum glede izvajanja tega sklada. O tem smo se pogovarjali tudi z gospodom Malmström, Ona je rekla, da se je pripravljena pogovarjati tudi o tovrstnih možnostih. Obstaja namreč cel niz negativnih posledic, do katerih pride zaradi trgovinskih sporazumov in v takšnem primeru bi morali imeti možnost, da izkoristimo ta sklad. Hvala lepa, podpredsednica Jatenmaki, beseda je vaša. Komisari. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Sklad za prilagoditev globalizaciji dobro deluje v tistih primerih, kjer smo ljudi uspeli spraviti bodi si v procesu sposabljanja ali pa nazaj na trg dela. Prav zahvaljujoč temu skladu. Ti dobri primeri so tisti, ki bi jih morali upoštevati in se iz njih tudi učiti. Bi pa morali biti nekoliko bolj kritični do samega sklada in tudi do uporabe sredstev. V nekaterih primerjih so se sredstva naprimer uporabila za to, da so se izplačala določena nadomestila, kot so naprimer socialna nadomestila na nacionalni ravni. To pa ni namen tega sklada. Sklad naj bi pomagal državljanom in ne državam članicam. Mislim, da bi morali tudi druge sklade uporabiti za to, da bi ljudem ponudili pomoč. Če si pogledate, kolikšna je stopnja ponovne zaposljivosti ljudi, ki so izkoristili ta sklad, boste videli, da je ta številka manj kot 40 odstotkov. Hvala lepa poročevalki, ki je pripravila odlično poročilo. Hvala lepa. Prehajamo na postopek pritegnite pozornost predsedujočega przewodniczący. Chwalę gospod predsedujoči. Gospa komisarka, kolegice in kolegi, poročilo poslanke Harkin na zelo dober način eh, povzema do sedanja, do sedanja dosežke sklada EGF. Izpostavljeno je upravičeno pomembno vprašanje, namreč razlikovanje med tem skladom in eh, skladom ESI eh, e in pa izkoriščenje sinergij. To sta komplementarna inštrumenta namenjena podobni ciljni skupini, ampak Evropski socialni sklad ima večletni cikl programiranja, eh, Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji pa lahko hitreje ukrepa in zato seveda si moramo za, prizadevati za izkoriščenje največjih sinergij med eh, tema dvema inštrumentoma v smislu, da eh, sklad za Evropski sklad, socialni sklad pomaga pri reševanju dolgoročnih vprašanj. EGF eh, e pa takojšnje kratkoročne. Ampak žal od eh, na stotine samozaposlenih med eh, osebami, ki prejemajo pomoč iz tega sklada, vendar le ta odstotek ostaja nizek in to je treba spremeniti. Hvala lepa, Negresko. Širinte. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Oglašam se zato, ker sem posebni poročevalec socialistov v odboru za proračun ukvarjam pa se prav s tem skladom. Pogosto sem bil poročevalec za različne projekte in bi na podlagi tega tudi podal naslednje predloge. Mislim, da bi morali znižati prak odpuščenih delavcev. Če bi MSP-ji želeli izkoristiti ta sklad, bi morali imeti na voljo bolj ugodne pogoje. Poleg tega bi morala komisija skrbeti za bolj poenoteno izvajanje na ravni Evropske unije. Nekatere države namreč ta sklad veliko bolj pogosto izkoriščajo kot druge. Poskrbeti bi morali za to, da se bo ta sklad uporabljal na učinkovit način, zato se moramo tudi pogovarjati z državami članicami. Ta sklad je namenjen tudi boju proti brezposelnosti, kar pomeni, da mu moramo zagotoviti dovolj sredstev. Sklad se uporablja kot hiter odziv na težave, ki jih je povzročila globalizacija. Potrebujemo pa tudi bolj dolgoročni odziv. Hvala. Gospod Marijas. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Namen tega sklada je bil, da ponudi podporo tistim delavcem, ki so izgubili službo zaradi gospodarske krize, zaradi prestrukturiranja in tako naprej. V obdobju 2007 do 2013 smo v sklad namenili več kot 550 milijonov, v letošnjem letu 250. Ta sklad je potem omogočil, da smo brezposelnim namenili tudi dodatna sredstva, več kot 6,5 milijonov. 26. aprila sem komisiji zastavil vprašanje. Zanimalo me je, ali se bodo ta sredstva lahko uporabljala tudi za dodatno podjetje v Grči, pri katerem je bilo odpoščenih 500 ljudi. Hvala lepa, gospod Tomc jaz že zelo dolgo časa spremljam delovanje eh, tega sklada in seveda spremljam tudi kako se je v tem času spreminjal od začetnih bolj okorelih pravil ki so omogočala dodelitev sredstev samo tistim največjim podjetjem oziroma zaposlenim ki so bili odpuščeni v največjih podjetjih je sedaj možno pridobiti sredstva iz sklada tudi celo za samozaposlene ampak eh, seveda nismo še naredili dovolj treba je še več prilagajanja kajti strinjam se s kolegom ki je prej opozoril da mala in srednja podjetja o katerih zelo veliko govorimo v tem parlamentu še vedno nimajo enake možnosti dostopa do teh sredstev. podjetja in seveda predvsem države so s pridom izkoriščale ta sklad žal mi je da je iz moje države iz slovenije zaenkrat prišla in bila ugodno rešena samo ena vloga. slišim za zelo veliko težav zato pozivam komisijo da naredi vse te postopke malo manj zbirokratizirane da bodo ljudje lažje prišli do sredstev. prišli smo do zaključka te razprave najprej komisarka Tyson, potem poročevalka Tyson. Oziroma poročevalka Harkin. Gospa Tyson, hvala lepa gospod predsedujoči, spoštovane članice in člani parlamenta. Naj se zahvalim poročevalki za upravljeno delo, hvala lepa tudi parlamentu. V imenu komisije se zahvaljujem za koristne predloge, s katerimi bi lahko uh, še izboljšali sklad za prilagajanje globalizaciji. Potrebujemo tudi bolj fleksibilno pravno podlago, zato da bomo lažje upoštevali spreminjajoče se potrebe na trgu dela. Sklad za prilagajanje globalizaciji danes ne moremo uporabiti zato, da bi kakorkoli napovedovali posledice globalne trgovine. Sklad je bil oblikovan zato, da bi se odzivali na konkretne situacije, kot je naprimer zaprtje trgovin oziroma tovarn. Zdi se mi, da je vedno bolje zadeve vnaprej predvidevati, kot potem popravljati škodo. Logično je zato, da se trgovinska politika usklajuje tudi z socialno in industrijsko politiko. Samo na tak način se lahko potem tudi pripravimo na morebitne posledice novih trgovinskih partnerstv. Kot vi ste, priprava to vrstnih trgovinskih sporazumov vključuje tudi oceno socialnih učinkov. Obe strani morata imeti možnost uveljavljati svoje interese. V globalno pozitivnem dogovoru pa ni izključeno, da bodo nekateri sektorji našega gospodarstva trpeli. Zato se strinjam s kolegico Malmstrom, ki pravi, da bi morali nekaj storiti za to, da se obravnavajo tudi morebitni negativni učinki globalne trgovine, zlasti za posamezne sektorje. Kot sem že povedala, sklad, kot je trenutno oblikovan, ni primeren za doseganje tega cilja. Spoštovane članice in člani parlamenta, naj vas pomirim in vam zagotovim, kot je rekel že predsedujoči, storila bom vse, kar je v moji moči, zato da bi pri vseh politikah upoštevali tudi ustrezne kazalnike za spremljanje enakopravnosti spolov na trgu dela. Spoštovane članice in člani parlamenta, Še naprej bomo razmišljali o predlogih, ki ste jih podali v zvezi s tem skladom zlasti za obdobje po letu 2020. Hvala lepa za vas navdih, ki ste mi ga danes dali. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa. Še poročevalka, gospa Harkin. And thank you colleagues for a moment. Hvala lepa, kolegice in kolegi, za to zanimivo razpravo. Ne bom uspela odgovoriti na vsa vprašanja, ki ste jih izpostavili, se bom pa vsaj skušala dotakniti večine izmed njih. Komisija, vi pravite, da se tega sklada ne more uporabiti kot intervencijsko orodje v primeru, da pride do izgube delovnih mest v kontekstu trgovinskih sporazumov. Več kolegic in kolegov je to omenilo, tudi Marija Arena, ki je opravičeno izpodbijala predlog gospe Malmstron, da naj bi sklad, majhen sklad v vrednosti 150 milijonov evrov letno, lahko uporabimo za te namene, če naprimer pride do izgube delovnih mest zaradi trgovinskih sporozumov. Mislim, da bi se morali bolj ukvarjati s premembo, se na njo prilagoditi in pripraviti. Preventivni ukrepi so dejansko lahko bolj korisni, kot ste že sami povedali, komisarka. Nekateri kolegi so tudi rekli, da delodajalci zlorabljajo ta sklad, zato da se izognejo svojim zakonskim obveznostim. Sama se s tem ne strinjam. Države članice so tiste, ki preverjajo, ali so podjetja, ki so odpuščala, dejansko izpolnila vse zakonske obveznosti. Želimo si, da bi bile te zakonske obveznosti bolj obsežne, ampak tu gre za ločeno vprašanje. Ta sklad se ne uporablja za nadomeščanje delodajalcev pri izpolnjevanju njihovih zakonskih obveznostih. Ta sklad je namenjen nudenju podpore. Upoštevati moramo tudi nove potrebe in nažalost zaenkrat še nismo imeli dovolj časa, da bi preverili, kako ciljno usmerjeni so naši ukrepi ali dejansko odražajo potrebe, ki se pojavljajo. Zagotoviti bi morali tudi udeležbo skupnosti in na tak način bi tudi lažje upravičevali potrebe. Gospa komisarka, omenjali ste tudi, izjeme pri 4.1.2.1.b. Obstajajo določene posebne okoliščine na trgu dela. Zanima me, ali je tukaj pristranskosti, ko gre za izvajanje zakonodaje. Upam, da ne. Delavci in MSP-ji nimajo enakega dostopa kot delavci v večjih podjetjih. To poročilo je kompromis vseh političnih skupin v parlamentu in upam, da boste ta predlog tudi izvajali, ker ti sklad bo tako na učinkovit in pravočasen način ponudil pomoč. Hvala lepa, gospa Harkin.